Innanzitutto... Tako. Najprej naj izrečem dobrodošlico gospodu Figlu, posebnemu odposlancu za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj Evropske unije. 24. junija 2013 je Svet za zonanje zadeve sprejel smernice za spodbujanje in zaščito svobode veroizpovedi ali prepričanja. Parlament je vedno izražal podporo verskim manjšinam. Sprejeli smo tudi resolucijo 4. februarja 2016, v kateri smo govorili o sistematičnem množičnem pobivanju verskih manjšin strani ISIS-a. Istočasno smo tudi zaprosili, da se imenuje posebni odposlanec za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja izven Evropske unije. 6. maja 2016 je predsednik Juncker imenoval gospoda Figla na prej omenjeno funkcijo, se pravi na položaj posebnega odposlanca za spodbojanje svobode razpovedi ali pripričanja zunaj Evropske unije. Evropski parlament spremlja razmere na tem področju, zlasti ko gre za preganjanje verskih manjšin. Sprejeli smo tudi cel niz resolucij, v katerih smo obsodili kršitve pravic, človekovih pravic v celoti. Zahvaljujemo se vam, da ste danes z nami, vi pa radi od vas slišali, kakšno mnenje imate. V okviru mandata, ki ste ga prejeli, ste že obiskali naprimer Sudan, tudi z Egiptom in jugovzhodno Azijo se ukvarjate in nameravate obiskati oba, obi območji. Zanima me, kakšni so vaši načrti za prihodnost, kaj ste ugotovili, ko ste obiskovali te države, tako da beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobar večer vsem. V veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami, ne želim vam tratiti časa, bi se vam pa vseeno rad zahvalil za to priložnost, da si izmenjamo mnenje o pomembni svobodi, svobodi veroizpovedi. Na kratko ste že sami predstavili, kako je prišlo do oblikovanja moje funkcije, predstavili ste tudi trenutna razmera, sam se bom osredotočil na Sudan in Irak. Evropska komisija je lani sprejela odločitev, potem ko je parlament z ogromno večino podprl odločno resolucijo zaradi množičnih pobojev kristjanov, jezidov in drugih verskih in etničnih manjšin na območjih, kjer prevladuje ISIS. Termin genocid se ne uporablja vsakodnevno, ni običajna terminologija, ta pojem se uporablja v izjemnih primerjih, ampak to, kar se dogaja na teh območjih, predstavlja genocid, ne zgolj genocid po mnenju Evropskega parlamenta, temveč tudi Ameriškega kongresa, Britanskega parlamenta, Avstralskega parlamenta, Skupščine sveta Evrope in številnih drugih. Zato se mi zdi, da bi morali storiti več kot zgolj predstavljati stališča. Sam sem na tem položaju zato, da bi delal na teh vprašanjih forb ali svobodo verospovedi in prepričanja je namreč najboljša možnost, kako lahko preprečimo, da se to vrstna grozodejstva zgodijo. Zadnje stoletje je namreč polno primerov te vrste. Skušali smo preprečiti grozovita dejstva, pa nismo bili najbolj uspešni. Šipki smo bili pri tem, šipki smo bili pri zaščiti žrtve in šipki smo bili pri kaznovanju storilcev zato moramo zadeve izboljšati. Ena od možnosti je, da oblikujemo politiko, da oblikujemo predstavništva, da oblikujemo instrumente, s katerimi lahko ponudimo zaščito. Vesel sem, da imamo zdaj na voljo tudi smernice v službi za zonanje delovanje. Imamo tudi med sektorsko skupino v parlamentu. Danes so objavili novo poročilo o svobodi veroizpovedi ali prepričanja v svetu. Imamo predstavnika v komisiji, države članice se veliko s tem ukvarjajo, imamo tudi mednarodno kontaktno skupino diplomatov, ki se ukvarjajo s to agendo. Obstajajo pa tudi širše mednarodne platforme ali institucije, kjer se ukvarjajo s temi vprašanji. Kaj lahko storimo, kako naj to storimo? Svoboda, svoboda veroizpovedi na svetovni ravni je danes žal nekaj, kar uživa zgolj manjšina prebivalstva. Obstajajo različne primerjave, različne ravni, kjer se upravljajo primerjave, lahko pa rečemo, da je situacija alarmantna, trend je negativen, številne države omejujajo svobodo veroizpovedi ali prepričanja,